točkanem redu je obveznost istovarjanja poročevalce gospod Alan Kadek. Beseda ima gospod poročevalce za 4 minute. Gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Dva meseca smo se pogajali o okrepih, ki jih morajo izvajati ribici in nacionalni eh, organi za to, da se izvaja eh, ta reforma, ki spreminja skupno eh, ribiško politiko. Vedno sem govoril in to ponavljam. Obveznost istovarjanja bo nekaj, kar bo zelo težko izvajati eh, zlasti za obrtniško ribištvo in pa za ribištvo, ki eh, lovi več sort kako eh, vaše službe pripravljajo zakonodajne ukrepe morajo oceniti ekonomske socialne in okoljske učinke ti ukrepi ki, na, po, eh, ki zahtevajo od e, ribičev da istovarjajo vse e, vrste naj bi spodbujale ribiče k večji selektivnosti, ampak konkretno bo izvajanje težko, kot sem rekel na začetku. Kaj nas skrbi? želimo ohraniti vire, eh, zagotoviti eh, ustrezno gospodarsko dejavnost, ampak moramo se tudi osredotočiti na selektivnost ribiškega urodja. V trilogu smo dosegli dogovor, ki omiljuje negativne učinke. Vsako leto mora komisija objaviti eh, poročilo o izvajanju, kjer bodo omenjeni problemi in kjer bodo predlagane rešitve. Podatke za to poročilo bodo pošiljale države članice. Sankcije bodo začele veljati šele od 1. januarja 2017 in eh, tako bodo ribiči imeli čas za prilagoditev. In Eh, prav tako je treba eh, sprejeti ukrepe v primeru podmerskih rib eh, zato so odgovorne organizacije proizvajalce. države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe za, za primere skladiščenja mladic potem video nadzor za nadzor to naj ne bi bila obveznost. V prejšnjih razpravah smo govorili o večletnem načrto za Baljsko morje. To eh, je zelo pomembno za Baljsko morje. Ta načrt je pomemben, to so vsi povedali, kajte to je prvi tak načrt pripravljen v eh, okviru skupne ribiške politike. Eh, ta načrt bo, kot ste rekli, model za druge načrte. Ta načrt upravljanja je nekaj, kar me skrbi in to zaradi odnosa nekaterih držav članic v svetu poskušajo uh, posegati v uh, prerogative parlamenta kljub eh, nedavni odločbi sodišča v zadevi eh, Venezuela. Tam eh, so dali prav parlamentu in sicer je šlo za možnost podbijanja večletnega načrta. Skupna odločitev Francije in Španije podarja neustreznost zakonoda običajnega zakonodajnega postopka. Te države članice menijo tudi, da je zaključek projektne skupine o večletnem načrtu nekaj, kar ni podprl svet in da nimajo zato eh, medinstitucionalnega statusa. Ti zaključki oziroma ti sklepi imajo Eh, status skupnega zaupanja med parlamentom in svetom. Francija in Španija pa želita to zaupanje sedaj uničiti. Kot eh, predsednik odbora za ribištvo ta poskus kršitve pogodbe obsojam in zato pozivam svet, eh, predstavnika ni tukaj, da v svoji modrosti sprejme razumno stališče. Ne bom pomišljal iti do konca obrambe prerogativ parlamenta, če se eh, bo svet odločil za medinstitucionalni konflikt. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najlepša hvala. Besedo ima gospod komisar Vela. Prosim vas, da se držite treh minut. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Spoštovani poslanci, gospod Kadek. Torej, obvezno isto varjanje je zelo pomemben element skupne ga eh, ribištva. In to vpliva na trajnostnost eh, ribištva, na ekosistem in tudi na finančno prihodnost ribištva. Danes razpravljamo o predlogu, o tem bomo glasovali v ponedeljek. Ta predlog je zelo pomemben, kajti s tem bomo dobili pravno gotovo za industrijo, in glede obveznega istvo, istovarjenja. Rad bi se še posebej zahvalil poročevalcu gospodu Kadeku za prizadevanje za doseganje kompromisov. Zelo sem zadovoljen, da smo na koncu dobili sporazum, ki je sprejemljiv za vse strani besedilo, kompromisno besedilo spoštuje osnovna načela in temeljne elemente prvotnega predloga. Torej, da dobimo pravno gotovost, da odpravimo nedoslednosti glede obveznega istovarjanja iz že obstoječih pravnih inštrumentov in da zagotovimo pravilno izvanje teh obveznosti. Naslednja faza glede pridnenih eh, vrst v severozahodnih in jugovzhodnih vodah kot v Severnem morju se približuje. Nujno potrebujemo pravno gotovost, ki jo bomo s tem dobili. Z veseljem poročam, mm, da se razvoj glede završkov zelo dobro odvija. Države članice se učijo iz izkušenj, iz pelagičnih vrt iz obveznega stvarnja iz uredbe leta 2015. Delo smo že ukrepili v svetu in države članice sedaj pripravljajo tudi skupna priporočila. Sodelovanje med komisijo in državami članicami zelo dobro poteka. Smo na dobri poti, da bomo dobili načrte pred začetkom naslednjega leta kaj pa izvajanje do sedaj in to je zelo pomemben vidik. Tukaj moram povedati, da tesno sodelujemo z industrijo, z nacionalnimi organi in da smo pripravljeni na pomoč glede političnih inštrumentov, ki jih že imamo na voljo. Istočasno razpravljamo z posvetovalnim odborom za pelagične vrte, da bi dobili odbor za tesen nadzor glede vzpostavljanja in uvajanja obveznega istovarjanja. Od začetka letošnjega leta nismo slišali za večje težave. Odgovorili smo na vprašanja glede pojasnil iz držav članic in tudi posvetovalnim odborom, vendar pa je šlo za manjše zadeve. Sodelovanje zelo dobro poteka tudi med inšpektori iz različnih držav članic na regionalni ravni, kot tudi eh, podatki kaže na to, da ribiči upoštevajo ta pravila. Zelo smo zadovoljni zaradi te odgovorne drže v državšanicah kot tudi v industriji upamo, da bo tako tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj gremo na seznam govornikov v imenu skupin. Besedo ima gospod Mato v imenu ELS. Za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Z reformo skupne ribiške politike dobimo novo dobo v Evropi in nahajamo se pred novo situacijo in to je, da dobimo obvezno stovanje in je zelo dober zgled za nove izzive. In nekaj, da jim je to všeč, nekaterim ne, vendar pa je ta obvezno že realnost, ki jo moramo sprijeti. Zastavili smo si cilj in to je, da dobimo trajnostno in vzdržno ribištvo. Zato pa moramo vedeti, da moramo sprijeti ukrepe, s kateri bi mi lahko izvajali spremembe, ki jih želimo izvajati. Moramo biti dovolj prožni in dati čas našim ribičem, da se prilagodijo na nove okoliščine. Zato je ta dogovor glede prehodnega obdobja zelo dober korak naprej, kot tudi to, da moramo na letni podlagi dobiti študijo študije in analize. Dobili smo zelo eh, dobro, dober dogovor v uredbi Omnibus, torej v zbirni uredbi. In skupno ribiško politiko smo začeli novo obdobje s korenitimi spremembami, kar zahteva prizadevanje vseh. Obveznost istovarjanja je, tako kot pravi komisija, pravni okvir, ki je prehodnega značaja moramo tudi izvesti revizije tehničnih vidikov v uredbah, kot tudi v regionalnih načrtih, zato da se lahko soočimo z novo situacijo. Politiki, podjetniki, upravniki, znanstveniki in tudi druge deležniki se moramo sestati in se pogovoriti o tem, kako bomo te obveznosti izvali v praksi. Istočasno pričakujemo bolj jasen pristop pristop z homogeno zakonodajo, ki bo vključevala izkušnje iz prvih mesecev izvanja. Zato to zahteva trud vseh, da bomo z novo uredbo dobili dobro uredbo za morsko okolje, za prihodnost ribištva ki je še vedno zelo pomembna panoga za našo prihodnost in gospodarstvo Evropske unije. Najlepša hvala gospa Rodust Ulrike, naslednja v imenu skupine SD. Najlepša hvala, gospa predsedoča, gospe in gospodje. Obveznost istovarjanja smo uvedli zaradi tega, da bi preprečili zavržek neželenih rib. Ribe so lahko premajhne ali pa neželene sorte, te se potem zavrže. To je zelo slabo za ekološko-biotsko raznovrstnost neželene ribe, ki so bile predmet prilova, so potem mrtve vrgli čez krov. Pravila, ki so veljala, niso bila do, eh, dosledna, zato smo morali to spremeniti. Morali smo sprejeti referenčno mejo, eh, pravila o prilovu, eh, završku in tako dalje. Uvedli smo časovnico za ribiče, da bi lažje opravili prehod. Sedaj pa je ta pravila in te obveznosti treba začeti čim prej tudi izvajati v praksi. Najlepša hvala. Naslednja v imenu skupine IKR e je gospa Tomašič. Izmjene, hvala lepa. E, podpiram vse te spremembe, ki so predlagane, kajti tašna uredba mora imeti jasen cilj. To, kar bi v tem primeru pomenilo postopno eh, spoštovanje eh, obveznosti istovarjanja, ne pa da se vse breme prenese na eh, ramena ribarjev. Mislim, da so predlagani roki razumni, ki bodo pomagali ribičem, da bojo laž, lažje prenašali ta bremena. Obveznost istovarjanja je pod pogojem, da je zavržek manj od 5 odstotkov glede, glede na to, da eh, se trdi, da eh, selektivnost ni dovoljna, poleg tega tudi ni dovolj objektov za izmenjavo neželenega ulova. In zaradi vsega tega so hrvaški ribiči imeli velike probleme. Isti pozitivni učinek eh, pa pričakujem tudi od predloga poročevalca in zato bom ta predlog in to poročilo podprla tudi s svojim glasom. Najlepša hvala v imenu skupine ALDE, gospa Norika Nikolaj. Președinte, fără îndoială scopul de obligație de debarcare. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Cilj obveznega istovarjanja je splošnega značaja trajnostno ribištvo, znižanje smrtnosti, varovanje morskih in vodnih virov. To je zelo dobro vendar pa smo zakonodajni okvir sprejeli konec leta 2013. Ta zakonodajni okvir je stopil v veljavo leta 2014, vendar pa še vedno zamujemo z, izvajanje, z izvajanjem. Jutri bomo glasovali o besedilu ki usklajuje novo politiko z besedilom v uredbi. Nove obveznosti vključujejo prehodno obdobje in to omogoča pravilno izvajanje. Po našem mnenju to pravilno izvajanje omogoča uspešnost politike. Vendar pa je Evropski parlament bil konstruktiven in skušal preprečiti neželene učinke. znotraj pogajan s svetom. Upam, da bo uredba uspešna. Imamo kar nekaj dvomov, kaj ti z praktičnega vidika vidimo, da nekatere države članice niso zadovoljne s tem novim pristopom. Vendar pa je to naša dožnost in dožnost odbora, da to spodbujamo, kaj ti to je zelo pomembno za to, da je politika uspešna. Danke sehr. Hvala lepa. Naslednjim v skupini Gue Engel je gospa Lijadni Rjada. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ta uredba je bila predlagana zaradi velikih završkov rib. S tem bomo popravili pomankljivosti glede ekosistemov in pa tudi trajnostnega ribištva. Ravno tako je treba zaščititi male ribiče, ki, komaj ki se komaj preživljajo v tej pani, panogi. Preprečiti moramo, da bi ta uredba imela negativne posledice za male ribiče. Sama sem uložila predloge sprememb, da bi lahko zagotovili, da administrativno breme ne bi bilo pretežko za naše ribiče. Predlagam, da to izvajamo postopoma in da moramo vedno upoštevati ribiče, ko sprejemamo nove uredbe, nova pravila. Veliko krat pozavimo na to, kaj od nas pričakujejo ribiči. Hvala lepa. Danke sehr, Frau Engström. Najlepša hvala, gospa Engström. Aha, je ni. Uh, Torej ima besedo gospa Louise Buchs v imenu skupine EFTD. Uh, thank you. Hvala lepa. Skupna ribiška politika je slaba, politika je nepraktična, netrajnostna in tudi neupravičljiva. V zadnjem mandatu ste sicer izpeljali reformo, ampak v najboljšem primeru je katastrofa postala nekoliko manj katastrofalna. No, Metafora, ki mi pride na pamet, je, da ste na potapljajočem ste Titaniku samo nekoliko spremenili postavitev sedežev. Tu govorimo o omejeni delni obveznosti stovarjanja. S tem problema ne bomo rešili. Politiko je treba ločiti, dekolektivizirati. Obsežne francoske in španske flote ne bi smele delovati na račun davkoplačevalcev. Ali bomo s predlogom gospoda Kadeka to dosegli? Ne. Ali bodo britanski liberalci in konzervativci kaj storili s tem v zvezi? Ne. Tako kot pri številnih drugih zadevah morajo Britanci tudi pri ribištvu videti, da jih politična klasa spet pušča na cedilju. In z poročilom gospoda Kadeka te temeljne resnice ne bomo odpravili. Hvala lepa. Naslednja samostojna poslanka je gospa Godan za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Obveznost istovarjanja je neizvedljiva. Ribiče bo prisilila, da završke hranijo na krovu, kar je težko zlasti za obrtni ribolov. Ribiči bodo morali nositi dodatne stroške, zato ker bodo morali zaradi dodatnih prevozov nositi tudi više stroške za nafto. Kaj bomo storili s temi završki? Jih bomo reciklirali? Če ja, kateri gospodarski subjekti bodo imeli koristi od tega? Kdo bo dejansko poskrbel za istovarjanje? Najbolj smiselno bi bilo, da zmanjšamo završke s tem, da izboljšamo selektivnost na ribiških plovilih. Najlažje bi to storili s tem, da se spremenijo ribolovne mreže. Poleg tega potrebujemo ustrezno prehodno obdobje, zato da se bodo obrtni ribiči lažje prilagodili. Predvsem pa bi morali poskrbeti za to, da se bodo spremembe postopoma uvajale. Na vse zadnje gre tu za uredbo. Hvala. Hvala lepa za dve minuti, gospod Milan Mon. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar. Obveznost istovarjanja je nekaj pomembnega na področju upravljanja ribištva v Evropi. Ribiči bodo morali storiti veliko, ogromno truda bodo morali vložiti v to, da se prilagodi novih zadev, novim določbam. To še toliko bolj velja za obrtne ribiče. Uredba omnibus, o kateri bomo jutri glasovali, je pravzaprav rezultat pogajanj, s katerim smo skušali vnesti nekoliko fleksibilnosti pri obveznosti istovarjanja celotnega ulova. Zdi se mi, da bi Evropski parlament lahko dosegel še več, sicer smo v prvotni predlog Evropske komisije vnesli kar nekaj sprememb za to, da bi pri obveznosti iz tovarne zagotovili večjo fleksibilnost. Mislim, da ribolovni sektor potrebuje več časa za to, da se prilagodi. Sam prihajam iz Galicije, to je prvo ribolovno območje v Evropi. Oni poudarjajo predvsem postopnost in fleksibilnost, ki se omenjajo tudi v uredbi. Če bo treba iztovoriti celoten ulov, bo to predvsej obremenilo flote. Mislim pa, da bi morali poskrbeti predvsem za ukrepe v smislu prilagajanja ribolovnih mrež. To bi še toliko bolj prizadelo obrne ribiče. Mislim pa, da bi na koncu bilo smiselno podariti tudi to, da obveznost istovarjanja kaže na nepravičnosti v ribiški politiki. V Glici že več časa opozarjajo na to. Namreč kako se porazdeljujejo kvote med državami članicami. To načelo je bilo uvedeno za sistem, ki dopušča završke. Mislim, da bi morali ponovno razmisliti o zadevah, namreč zlasti me zanima, kako bi lahko razdelili te ribolovne kvote. Hvala. Hvala lepa. Za minuto, gospa Aguilera Garcia. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uredba Omnibus, ki ureja tudi obveznost istovarjanja, je, kot smo slišali, pa vseeno bi morali to še enkrat podariti, eden od stebrov nove skupne ribiške politike. Mislim, da bi morali prekiniti z završki in nova ribiška politika bi morala za to poskrbeti. Ta uredba uvaja za Baltsko morje in za pelagične sorte tudi obveznosti stovarjanja s 1. januarjem. Letos naj bi to začelo veljati. Slišali smo že strani nekaterih kolegov, da je to pomemben, vendar radikalen ukrep. Nekateri se sprašujejo, kako se bo to izvajalo v praksi. Imam pa vprašanje za vas, komisar. Namreč v ribiškem sektorju ni na voljo dovolj informacij lobisti sicer zastopajo interese tega sektorja v Bruslju, ampak vseeno se mi zdi, da bi države članice morale ribičem bolj natančno pojasniti obveznosti stovarjanja, tako da boste storili kaj s tem v zvezi. Hvala. No. Hvala lepa. Gospod Nikolson za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ribiška industrija se sooča s podobnimi izzivi kot številni drugi sektori po Evropi še posebej agroživelska industrija. Obstaja izziv, da moramo storiti več z manj, ustvariti moramo bolj trajnostno, uspešno ribiško industrijo, ki bo ščitila tudi staleže. Evropa lahko stori samo toliko, kot so rekli nekateri govorniki. Reforma skupne ribiške politike je naložila ribičem tudi obveznost, da prenehajo z završki. To so zahtevali decembra in to se sedaj tudi izvaja. Res je trajalo kar nekaj časa, ampak včasih potrebujemo veliko časa za to, da stvari spravimo v red. Dolgoročno gledano bo za industrijo to koristno. Zelo vesel sem, da je parlamentu uspelo zagotoviti fleksibilnost. Pozdravljam tudi prehodno obdobje. Nekaj časa traja, da se prilagodimo na novo stanje. Sam bi si želel, da bo predlog uspešen in da ribiško industrijo čakajo boljši časi. Hvala lepa, kolega Hačten, za minuto. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Gospod komisar, nikar ne pozabite, da je diskreditirana skupna ribiška politika bila pravzaprav eden od razlogov, zakaj prihaja do završkov. Namreč ni bila dovolj fleksibilna. Vsi si želimo prekiniti završki, še posebej ribiči, kajti oni si ne želijo mrtve ribe metati nazaj v morje, zato ker uredba to zahteva. Ta uredba bo uspešna, ko gre za istovarjanje, če se bo upoštevalo tudi regionalne procese. Ta predlog je kompromis, ni popoln, ampak težko ga bo izvajati, še posebej pri mešanem ribolovu na škotskem in tudi drugote še posebej pomemben ribolov belih rib. Zato se mi zdi res smiselno, da ribičem damo na voljo dovolj časa, da se prilagodijo. Potrebujemo pa tudi dodatne metode za to, da se zmanjša neželeni prilov v prvi vrsti. Povečati bi morali tudi kvote, zato da industrija ne bo paralizirana zaradi vrst, ki jo dušijo, kot temu pravimo. Zmanjšati bi morali tudi umrljivost rib, da se ne bo problem prenesel zgolj na obalo. Hvala. Hvala lepa, kolega Fronte, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Obveznost istovarjanja je pomemben korak naprej, to je eden od ciljev skupne ribiške politike. Drugi cilj je, da se postopoma odpravijo završki. Razprava o tej uredbi je bila zaradi vseh teh razlogov zelo živahna, ampak na koncu se je ponovno pokazalo, da smo izgubili priložnost. Dosegli smo sicer rezultat, vendar precej nižji, kot smo si to želeli. Razvodenili smo ta cilj. Upravljanje ribištva vedno bolj temelji na popolnih, natančnih znanstvenih podatkih. Zato ne razumem, zakaj ste mali ribolov, ki predstavlja 80 odstotkov celotnega ribolova, izključili. Ne razumem, kako bodo obrtni ribiči imeli koristi od tega zakonodajnega akta. Mi smo si želeli obrati pristop, ki bi bil bolj prilagojen trenutnemu časovnemu obdobju. Hvala. Hvala lepa, kolega Srao Santos. Najlepša hvala. Zelo pomembno je pa udariti, da bomo s to uredbo prešli iz stare skupne ribiške politike na novo, ki je bolj usmirjena v varovanje staležev treba je upoštevati vse te vidike, kar je zelo pomembno tudi za znanstvenika. Nova uredba bo seveda povzročila veliko posledic, na kar je treba biti pozoren tudi na portugalskem, kaj ti prišlo, je, prišlo bo do ničnih kvot pri določenih vrstah, še posebej pri vrstah, ki jih že stoletja lovimo, tudi pri bokoplutih vrstah, za kar smo določeni nično kvoto. Tudi takšne eh, vidike je treba upoštevati, ko oblikujemo novo politiko. Najlepša hvala. Zadnja na seznamu je gospa Julie Gerling. I'm Hvala, gospa predsedujoča. Vesela sem, da končno lahko podprem to poročilo in se zahvaljujem gospodu Kadeku za trdo upravljeno delo. Vem, da je bilo naporno. Obžalujem pa, da je trajalo kar nekaj časa, da se je predlog predstavil. Veliko bolj korisno bi bilo, če bi bile uredbe na voljo že v samem začetku letošnjega leta. Tako da nismo ravno najbolje začeli s to uredbo Omnibus. Upam, da ribiči ne bodo izgubili zaupanja v parlament in tudi v naše stališče do završkov zgolj zaradi te zamude. Sicer je to res zgolj takšna hitra rešitev, s katero bomo odpravili pomankljivosti medtem, ko čakamo na bolj celovit predlog komisije glede ohranitvenih ukrepov. Ampak vesela sem, da imamo na voljo vsaj to hitro začasno rešitev. V zadnjem mandatu smo se veliko ukvarjali z reformo ribiške politike in završki so eden od redkih ciljev, ki smo jih dosegli, s katerimi se voljivci strinjajo in se z mano celo pogovarjajo. Zato moramo res poskrbeti za to, da storimo korak naprej, da ne bomo izgubili ambicioznosti pri skupni ribiški politiki, predvsem pa, da bomo stvari opravili tako, kot je treba. Hvala. Um, ker... Najlepša hvala, sedaj gremo na sklop, ker ste ja pritegnite pozornost predsednika. Prvi ima besedo gospod Jaroslav Valensa. Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, eliminowanie. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda je zelo pomembno, da se trenutno stanje spremeni, odpraviti je treba završke. 23 odstotkov ulova so završki. Sedaj bodo morali ribiči istovoriti vse, kar ima komercialno vrednost. Seveda bomo morali najti tudi rešitve za ribe, ki jih ujamejo izven kvot oziroma pod minimalno velikostjo. S tem bomo poskrbeli za bolj trajnostne staleže, bolje bomo upravljali z ribolovnimi viri, predvsem pa bomo odpravili to nedopustno stanje. Hvala lepa poročevalcu, sam vas podpiram v celoti. Eh, Najlepša hvala. Naslednji je gospod Doro Fonsulica. I'm sorry, uh, it seems that uh, it's a mistake. I was asking, I was not asking. Zgleda, da je prišlo mm, do napake, nisem prosil za besedo pod to točko. Hvala. I'll give the floor to Mr. Richard Corbett. Gospod Corbett. Catch the eye. Vi ste prosili za besedo, tudi ne. Potem vas črtam. Notis Marijas je naslednji. Hvala lepa obveznost istovarjanja je velika sprememba na področju ribiške politike. Leta 2015 bomo začeli izvajati novo politiko, naredili bomo konec završku oziroma završkom, zaščitili bomo tudi okolje, zaščitili bomo staleže. Mislim, da bi morali predvsem poskrbeti za trajnostni ribolov. Upoštevati je treba tudi uh, to, kakšne posledice bo redba imela na male ribiče. Stroški delovanja se bodo pri teh tradicionalnih ribičih povečali. Potrebne bodo naložbe, istočasno pa se bo verjetno povečal tudi strošek dela. Sicer smo predvideli prehodno obdobje, predvideli smo tudi posebna orodja in tudi ribolovna orodja in instrumente za to, da se ribiči prilagodijo. Ne smemo pozabiti, da bodo potrebne dodatne naložbe tudi za skladiščenje na krovu. Hvala. Mm, Sedaj pa gospa Izabel do nas. Vi ste na vrsti. Hvala. Opravičujem se, gospod komisar, imeli smo glasovanje v odboru za proračun. Glede prenove skupne ribiške politike je treba zdaj bolj upoštevati realnost. Realnost pa ni žal v nični kvoti za vrškov, temveč uh, v obveznosti do istorva, istovarjanja. V resnici si nismo vzeli časa, da bi se soočili s pravimi problemi, ampak smo se lotili rešitev, ki se tičejo mm, ladjevja in eh, pripomočkov in eh, ne toliko samih ribolovnih vrst. Završki in njihovo preoblikovanje in mletje v ribjo moko so nekaj, kar poznamo in ne bomo sedaj ribiške zgodovine pisali na novo. Poznamo, ampak tukaj gre za vsakodnevno delo in dejavnost naših ribičev ter za priobalno ribolovno dejavnost. Hvala, gospod Ivan Jakovčič. Spoštovani gospodine povereniče. Gospod eh, komisar, želim povdariti, da imam veliko prijateljev med ribiči in eden iz Poreča, majhen ribič, je moj najboljši prijatelj z otroštva in pravi, da so skeptični in da ne verjamejo tistim, ki sprejmajo zakone. Jaz bom danes zvečer tudi majhen ribič in um, sem tudi skeptičen, ker ne vem, kako se bo vse skupaj končalo. Tudi jaz bi rad verjel, da je obvezno istovarjanje um, trajnostno ribi, trajnostni ribi, ribolov, ampak malo sem skeptičen in nisem prepričan, da bo res tako. Na vsak način želim povdariti eh, to, da je fleksibilnost in eh, prehodno obdobje to, kar mogoče malo lajšajo molo, ma, ma, mojo skeptičnost, tako da se bodo ribiči počutili bolje kot. Eh, čez nekaj let, ko bodo te direktive dejansko tudi potem začele veljati. Hvala, gospod John Ferreira, tudi eno minuto. Eh, Hvala, predsedujoča. Eh, zavržen je rib v morje je netrajnostna praksa na področju ribolova, ki se izvaja na različne načine. E, vpliva tudi na neprimerno upravljanje. Pri tem pa imamo zelo raznolike oblike izvajanja znotraj evropskega ribolova in tudi moramo povdariti, da obstajajo zelo različne zahteve v različnih državah, tudi glede na obliko ribolovnih dejavnosti ter um, ribolovnih podjetij. Za vse to bi morali najti odgovor, ki ga trenutno še ni. E, tudi na Azorih smo v odboru za ribištvo to že ugotavljali. Kdo je odgovoren za te završke? Kdo

Hvala, gospa predsedujoča. Želim se zahvaliti vsem za to zelo zanimivo razpravo. Nekateri ste spet izpostavili veliko izzivov, s katerimi se soočamo pri izvajanju uh, reforme ribiške politike. Vsi imamo skupni interes in skupen interes je, da bi ribolov postal trajnosten. Zato moramo sprejeti te izzive in skupaj moramo sodelovati, da bi krepili naš pomemben ribiški sektor, ribolovni sektor. Kot je bilo omenjeno, to eh, prehod, ta prehod se nanaša na zabrške in na istovarjanje, ampak cilj je predvsem, da se um, ta uh, obseg završkov čim bolj zmanjša in sicer z bolj selektivnim ribolovom. In obveznost istovarjanja um, uh, si prizadeva predvsem uresničiti to idejo. Predvsem, ko ščitimo industrijo, to želimo storiti predvsem v interesu dolgoročne ga trajnostnega obstoja ribičev. Nekateri ste omenili, da je potrebna fleksibilnost. Fleksibilnost, prožnost eh, obstaja z de minimis eh, določbami in skvotami, ki eh, jih bomo prilagodili in kjer se bodo upoštevali tudi završki. In tudi omnibus je začasnega značaja, torej prišlo bo reforme tehničnih ukrepov in tudi do drugih zadev. Ehm, razen tega seveda ribičev ne bomo prepustili njihovi usodi. Ehm, tudi IMF e eh, nudi podporo naprimer ribičem s tem, da jim pomagamo nabaviti novo ribiško opremo, pa tudi nove boljše čovne. Gospod Kardek eh, Omenili ste tudi eh, pravne zadeve med parlamentom in svetom. Ne vem, ali naj bi zauzel stališče tudi do tega. Dovolite mi samo en komentar. To je bila res točka razprave v svetu, vendar eh, srečen sem, da je svet sprejel eh, splošno stališče in da se ni omejil na pravno podlago. In komisija eh, um, se čuti zavezano uh, tudi eh, medinstitucionalni uh, delovni skupini, ki se s tem ukvarja. Gospa predsedujoča, vem, da smo vsi odgovorni za to področje in zato moramo sodelovati. In vse Za odprta vprašanja, ki še obstajajo, je treba rešiti, tega se zavidamo. Hvala za razpravo. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod eh, komisar. Se pa, sedaj pa dobi besedo spet poročevalec, gospod Lekadet, dve minuti. Merci, madame la prezident. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, dragi kolegi, hvala za to kakovostno razpravo. Želim se predvsem zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila, poročevalcu v Senci, sekretarjatu odbora za ribištvo, Evropski komisiji eh, in komisarju ter eh, latvijskemu predsedstvu, brez katerih to ne bi bilo možno. Zahvaljujem se tudi svojim asistentom. Ta uredba o istovarjanju bo morala imeti podporo vseh, če želimo doseči kredibilen inštrument. Tukaj gre za kredibilnost in možno izvajanje skupne ribniške politike. Pri tem morajo sodelovati in eh, strokovni delavci z tega področja, znanstveniki in vsi drugi. In to zato, da bodo novi predpisi dobri za ribiče, kar pa vem, da ne bo lahko, kot sem zapisal že v uvodnim eh, izjavah. Zato bo selektivnost tudi tukaj eh, izrednega pomena. Hvala. Morgen statt. Hvala.